skupna razprava na temo blagovnih znamk. Najprej priporočilo za drugo obravnavo Cecilije Vikstrom o blagovni znamki skupnosti in pa priporočilo za drugo obravnave prav tako gospe Vikstrom zakonodajo držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Kot prva seveda besedo dobi gospa poročevalka, gospa Cecilija Vikstrom. Štiri minute, izvolite hvala lepa gospod predsedujoči imela sem eh, to čast da sem bila poročevalka o svežnju o blagovnih znamkah od eh, spomladi leta 2012 in ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem kolegom in eh, njihovim sodelavcem tako tu v parlamentu kot v komisiji hvala pa tudi številnim predsedstvom ki so si sledila pri delu na tem dosjeju najpomembneje italijanskemu in latvijskemu predsedstvu, ki sta obe zagotovili odlično sodelovanje v zelo kritičnih fazah, v najbolj kritičnih fazah pogajanj. No, rada bi vas opozorila na dosežke pri tem dosjeju. Reforme, ki smo jih izpogajali v trialogih, omogočajo, da bodo podjetja v Evropi imela hitrejši in cenejši dostop do blagovnih znamk, tako na nacionalni kot na evropski ravni, ne da bi pri tem kakorkoli zmanjševali kakovost odločitev oziroma odločanja. Tudi upravni postopki so zdaj vitkejši v skladu z najboljšo prakso, priča bomo pa tudi višji meri harmonizacije nacionalnih sistemov v skladu z najboljšimi praksami. Glede materialnega prava na področju blagovnih znamk smo posodobili številne določbe na podlagi tehnološkega razvoja. Prav tako nam je uspelo vključiti pomembne varovalke za zaščito svobode izražanja in sicer z omejevanjem pravice eh, imetnikov teh pravic, da bi tožili uporabnike blagovnih znamk eh, za potrebe parodij ali pa umetniškega ustvarjanja in zato se zahvaljujem neganjemu kolegu iz Švedske, ki ni več eh, tu v parlamentu, nas pa je opozoril na to pomembno vprašanje. Tekom eh, konca tedna oziroma prejšnjega tedna ste nedavno dobili veliko eh, dopisov tudi strani nevladnih organizacij in dobistov glede tranzita generičnih zdravil v države v razvoju. In tul na tem mestu lahko zagotovim, da nikakor in nikjer ne bo prihajalo do težav, ko gre za tranzit generičnih zdravil v države v razvoju kot posteljica te zakonodaje. Celotno življenje se borim za razvoj in nikoli, nikoli ne bi dovolila, da bi nek zakon, ki nosi moje ime, ljudem v državah v razvoju onemogočal dostop do zdravil. To vam lahko jamčim. In to je ambicija, ki jo deli celotna pogajalska ekipa parlamenta. Enotni smo glede tega vprašanja in skupaj nam je uspelo vključiti zelo, zelo močne varovalke za ta zakonodajni akt. Pa tako je treba izpostaviti, da so probleme, ki so se nakopičili v preteklosti, kar zadeva eh, tranzit zdravil, v večini oziroma izključno bili povezani z patenti, ne pa z blagovnimi znamkami. Ponosna sem, da smo dosegli ravnovesje, ki smo ga dosegli med bojem proti organiziranemu kriminalu in pa nevarni trgovini s ponarejenimi izdelki ob hkratni zaščiti tudi interesov legitimne trgovine. In poudariti moram, da ni nobenega dvoma oziroma nobene nevarnosti, da bi prihajalo do Eh, zamenjave ponarejenih eh, zdravil ali pa originalnih eh, oziroma generičnih zdravil, saj je jasna tudi odgovornost, šudinska odgovornost v skladu z starinsko zakonodajo, ki omogoča carinikom tudi zaseg takšnih eh, ponarejenih zdravil in na ta način bomo lahko mi v Evropi pomagali državam v razvoju pri tem pomembnem boju proti organiziranemu kriminalu, ki preži na tiste najbolj ranljive. In to je nekaj, pri čemer smo vsi združeni in enotni. Kasneje bom eh, še spregovoril na to temo, se pa zelo veselim razprave, gospod predsedujoči. Hvala lepa, spoštovana poročevalka. Zdaj pa tu pozdravljam tudi gospod komisarko Bjenkovsko, ki ji tudi dajem besedo v imenu Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej hvala odboru za pravne zadeve in eh, čestitke tudi poročevalki Ceciliji Vikstrom za odlično delo, kar zadeva svežen reform na področju blagovne znamke. Zahvaljujoč zelo konstruktivnemu pristopu tekom pogajanj eh, smo uspeli doseči dogovor po več kot treh letih eh, zelo kompleksnih pogovorov. Ne glede na tehnično naravo tega reformnega svežnja, pa je to ključni element za konkurenčnost EU in njeno strategijo na področju inovacij. Na ta način bomo spodbojili inovacije in rast na način, da bo sistem registracije blagovnih znamk širom EU postal bolj dostopen in bolj učinkovit za podjetja, pa naj gre za nižje stroške, hitrejšo dostopnost teh postopkov, večjo predvidljivost ali gotovost. Kompromisni eh, svežni, torej ta kompromisni svežen kaže jasne prednosti in tu gre za pomembno posodobitev sistema blagovnih znamk v Evropi. Dovolite mi, da izpostavim le nekaj izmed eh, prednosti. Najprej dogovorjeno zniženje pristojbin na ravni EU, kar bo privedlo do prihranka skoraj 40 odstotkov, še posebej za podjetja, ki želijo zaščititi registrirane blagovne znamke dlje od prvotno predvidnih desetih let. Reforma te direktive prav tako omogočila bolj učinkovit sistem registracije v vseh uh, uradih za intelektualno lastnino v Evropski uniji. Hitrejši, manj eh, obremenjujoči postopki bodo prav tako predstavili pomembno izboljšavo za podjetja, še posebej MSP-je, ki poslujejo v več kot eni državi članici in želijo zaščititi svojo blagovno znamko. Ureditev eh, teh postopkov in eh, prihodnja eh, možnost razveljavitve na nacionalni ravni. Eh, so dobra ilustracija teh postopkov. Lastniki blagovnih znamk v EU bodo prav tako imeli boljša orodja za boj proti ponarejenim izdelkom, še posebej, ko gre za blago, ki je v tranzitu preko evropskega ozemlja. Na ta način bomo lahko preprečili zlorabo Evropske unije in tranzitnih poti kot eh, osrednjega vozdišča za globalno distribucijo ponarejenega blaga. Obenem bomo tudi zagotovili ustrezno Eh, varovanje legitimne trgovine in kot četrto ta reforma bo zagotovila tudi posodobljena pravila in višjo mero pravne gotovosti, saj bomo pravila z področja blagovnih znamk prilagodili sodobnemu poslovnemu okolju in tudi razjasnili pravice in omejitve na tem področju. Kar zadeva postopek eh, predhodne izbire in pa imenovanje direktorja agencije v Alicanteju, ki je odgovorna za evropski sistem vedovnih znamk, pa velja podariti z vidika komisije, da dokončno besedilo še ni v skladu z načeli evropskega medinstitucionalnega skupnega pristopa za decentralizirane agencije. Kljub tej pomakljivosti in kljub dejstvu, da določeni ključni elementi predlogov komisije glede proračuna eh, niso eh, bili vključeni v končno besedilo, pa bo kljub vsemu končna različica predstavila eh, pomembno izboljšavo, ko gre za delovanje in uh, odgovornost eh, te agencije. Zato komisija v kontekstu skupnega oziroma enotnega kompromisa ta predlog tudi pozdravlja. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa je čas za predstavnike političnih skupin. Najprej v imenu ELS. Poslanec Pavel Svoboda, izvolite. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospa komisarka. Najprej naj se zahvalim vsem kolegom iz eh, odbora za pravne zadeve, ki so sodelovali pri tej reformi. Še posebej bi se zahvalil poročevalki Cecili Wikström. Evropska blagovna znamka je zelo uspešen projekt, Zdaj pa smo dosegli takšne spremembe zakonodaje, ki lahko samo pozitivno vplivajo na vse, ki uporabljajo blagovne znamke. Pripričan sem, da bo reforma, posebej, da reforma ne bo imela nobenih negativnih sekundarnih učinkov na različnih področjih. Prav tako verjamem, da bo predlagana reforma, poenostavila postopek, znižala stroške in to je tudi znak, da lahko izboljšamo zakonodajo. Sprememba Ohima in ostale spremembe, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, kažejo, da je razvoj evropskega pravnega sistema nekaj, kar omogoča spremembe, ki so razumljive tudi širši javnosti tako da lahko popolnoma podpremo to reformo. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu SND, gospa Regner. Spoštovana gospa komisarka, gospa poročevalka. Blagovna znamka Evropske unije je ključni element eh, proti ponarejanju. Na ta način se učinkovito borimo pred eh, piratstvom. Že sedaj sistem evropske blagovne znamke sorazmerno dobro deluje. Z izboljšavami pa se še izboljšuje in upajmo, da bo pripeljal do večje rasti in inovacij. Kaj so novosti? Bistveno znižanje stroškov, boljše usklajevanje med eh, uradi za blagovne znamke v državah in poenostavljena registracija evropske blagovne znamke. Pročevalka je to že omenila. Tudi meni se zdi izjemno pomembno, pri tem svežnju to, da zagotovimo, da je še vedno moč generike izvažati v tretje države. Vsakršna zakonodajo, ki sprejemajo v Evropski uniji, mora zagotoviti izvoz generikov v tretji svet, prav tako pa je treba omogočiti svobodo govora, tako da pravice do parodije ne smemo imevati za blagovno znamko. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu GUE NGL, gospod Jerži Maštalka. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, draga Cecilija. Namen evropske blagovne znamke je razlikovati med eh, proizvodi na trgu in to je nekaj vrste vodič eh, za nas potrošnike, tako da izbiramo storitve in blago po naši eh, izbiri. Sistem bo deloval poleg nacionalnih sistemov zaščite Ti sistemi ne bodo med seboj tekmovali, ampak se bodo dopolnjevali med seboj. Na ta način smo dobili boljši instrument za boj proti ponarejenim izdelkom. Prednost evropske blagovne znamke je v tem, da z enotno registracijo blagovna eh, znamka eh, dobi zaščito, enako zaščito po vsej Evropske uniji. Imamo namreč evropsko zakonodajo na mesto. 28 nacionalnih eh, zakonov. S tem dobimo večjo pravno varnost in eh, znižuje tudi stroške pravnih storitev v zvezi z blagovnimi znamkami. Celoten proces postane tako bolj poceni. Našli smo rešitve za nekatere kontroverzne zadeve, zato pozdravljam plodno sodelovanje z vsemi poročevalci v senci eh, Cecilij, pa se še posebej zahvaljujem za generike in eh, hvala lepa tudi za eh, tvojo, tvoj trud in eh, vesel božič vsem. Za zelene, gospod Max Anderson, za dve minuti izvolite, prosim. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil kolegici Wikström in drugim poročevalcem v Senci. To je bil prvi dokument, pri katerem sem sodeloval pri trialogu in eh, iz tega sem se marsikaj naučil. Delo je bilo resnično fascinantno. Poročilo zajema marsikaj dobrega, eh, celoten sistem se poenostavlja, postaja bolj prožen bolj gladek, delno smo rešili tudi uh, določene probleme. V stroškovnem smislu to je seveda dobro. Potem pa imamo tukaj vprašanje svobode govora in uh, svobode izražanja mnenja in generike. To je bilo za zelene najpomembnejše vprašanje. Pri generikih, eh, torej pri generici kemičnih eh, zdravilih. Nisem tako pripričan kot ostali govorniki, da je ta rešitev najboljša, da smo s tem resnično dosegli, kar smo želeli. Tem vprašanju smo posvetili predvsej časa, se borili proti svetu. Obstaja pa tudi zaskrbljenost v civilni družbi v zvezi s tem, Eh, dobil sem dopise od zdravnikov brez meja in drugih, eh, ki se bojijo, da pravica do generikov eh, v tem predlogu ni dovolj zajamčena. Obstaja namreč tveganje, da bi generična zdravila še vendarle lahko zaustavili na poti v tretji svet, kar je narobe, tveganje je treba zmanjšati. Zeleni na tej fronti nismo prišli dovolj daleč prizadevamo si za več. Zeleni niso dosegli eh, dovolj, ker je to za nas najpomembnejše vprašanje. Bomo glasovali proti. Hvala lepa. V imenu EFDD. Gospa Laura Ferrara, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se zahvalila na začetku poročevalki Coceliji Vekstrom za upravljeno delo in vsem poročevalcem v senci ravno tako. Eh, blagovne znamke so izredno pomembne za evropski sistem in njegove podsisteme na nacionalni ravni, tako kot naprimer v Italiji, kjer je hm, Made in Italy sinonim za eh, kakovost in eh, jamstvo za dobro uporabo. V Evropski uniji smo s tem imeli že težave in uh, lahko kritiziram to, da ni uh, prave omembe oziroma določene klauzele za uh, fair use. Uh, namreč treba je uh, zaščititi svobodo umetniškega izražanja. Uh, dobro bi bilo, da se to uvede vsaj v uvodne izjave in se omeni uh, spoštovanje izražanja oziroma svobodo izražanja. Pri tem pa uh, uh, generike, omemba generiko sama ni dovolj, ker je veliko tihotapljanja, kar pa je seveda zelo nevarno za državljane. Hvala lepa, gospa Ferrara. Zdaj pa dajem besedo gospodu Svjevki za LS. Minuto in pol izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Zdaj, kolegice in kolegi, delo na tej veliki reformi je trajalo tri leta, ne samo za odbor za pravne zadeve, ampak tudi za druge v tem Evropskem parlamentu. Treba je bilo uvesti nujne spremembe v sistem blagovnih znamk. Končni rezultat je velik uspeh naše poročevalke, gospe Wikström, ki si je stalno prizadevala za koherentna pravila, predvsem za lastnike blagovnih znamk, kar je torej velik uspeh. Veliko je bilo rečeno v boju proti ponarejanju, piratstvu. Ampak tukaj so še druge dobre zadeve. Poenostavljena registracija, bolj pregleden registr in jasna pravila za zavrnitev registracije blagovne znamke. Najpomembnejše pa je, da se ta nova pravila tudi učinkovito izvajajo. Če se ne bodo izvajali na učinkovit način, potem ne bomo s tem dosegli ničesar predpisi, ki nam omogočajo boj proti ponarejanju blaga in boljše sodelovanje med nacionalnimi patentnimi uradi ter eh, med temi in Evropskim uradom, predstavljajo boljši, poenostavljeni sistem Evropske blagovne znamke. Trenutno zaključujemo naše delo eh, glede poslovnih eh, skrivnosti in tudi avtorskih pravic, kar pomeni, da je to področje izjemnega pomena in, če dovolite, še ena formalnost. Mislim, da je popolnoma nesprejemljivo. Vemo namreč že dolgo, da ima odbor za pravne zadeve ob sedmih danes sestanek, kjer naj bi imeli zmenjavo mnenja z komisarko Jurovo. In eh, nažalost je razprava o temi, s katero se je ukvarjal odbor za pravne zadeve, načrtovana za isti časovni slot. Predvsej ste prekoračili svoj eh, čas, prosim, da tega ne storite več. Vašo pripombo pa bom seveda posredoval kolegom v predsedstvu. Informacija za vse eh, poslance iz Mačarske in eh, Polske. Polska je Mačarsko premagala v ženski tekmi rokometa. Zdaj pa naslednji gospod Negresko. Hvala lepa. Novi sistem bo boljše deloval in ta novi sistem bo omogočil eh, boljši boj proti ponarejenemu blago in pirate, piratstvo, kar seveda škodi tudi potrošnikom. Naši cilji tega pravnega akta pa so povezani tudi z zdravjem, eh, varstvom temnih soboščin in podobno. Želimo pa zmanjšati tudi birokracijo, poskrbeti za večjo učinkovitost in znižati stroške. Nova uredba bo pripeljala do boljše koordinacije v povezavi s proizvodi, ki so v tranzitu. Vsi bodo imeli nekaj od tega saj jih bo to pripeljalo do eh, boljše uravnoteženosti pri zaračunavanju pristojbin. Pri nas je namreč tako, da so potrošniki veliko krat zavedeni glede posameznih proizvodov in zato moramo izvajati eh, kampanje za potrošnike, pa tudi za mala in srednja podjetja, ki lahko bolje zaščitijo svoje blagovne znamke. Potrebujemo ustrezen sistem, ki bo okrepil konkurenčnost Evropske unije v primerjavi s svetovnim trgom. To bo pripeljalo tudi do tega, da se bo izboljšala situacija povsod. Najlepša hvala, gospod Zam. Dambaski za eno minuto, izvolite. Ali pa gospod eh, predsedujoči. To je zelo uh, uspešna reforma sistema blagovnih znamk. Čestitam poročevalki Vikström in poročevalcem v Senci za odlično delo, ki so ga opravili. To je rezultat, uh, ki ga vsi pozdravljamo vendar imamo določene pomisleke, ko gre za sklicevanje na evropski proračun. Evropski proračun za kršitve, boj proti kršitvam, eh, proti kršenju pravice intelektualne lastnine je ključnega pomena za tiste, ki so plačali za zaščito svojih blagovnih znamk. Ta denar bi lahko uporabili tudi za boj proti ponarejanju blaga, vendar pa je to odločitev mogoče sprejeti samo na nacionalni ravni. Hvala lepa. Zdaj pa je čas za Catch the Eye. Gospod Bogovič. Hvala za besedo

Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zaščita blagovnih znamk mora biti ustrežno stroškovno učinkovita in dostopna. Mnogi uporabniki si želijo zaščito samo v enih državah, nekateri si želijo zaščito v vseh 28 državah, članicah. Zato moramo sisteme ohraniti tudi na nacionalni ravni, tako da se bodo sistemi na evropski ravni in nacionalni ravni dopolnjevali in ne tekmovali med seboj, pri čemer mora veljati načelo teritorijalnosti. Vse to bo pripeljalo do večje transparentnosti. tudi pri uporabi identičnih blagovnih znank eh, na različnih eh, območjih. Še posebej eh, mala in srednja podjetja potrebujejo zaščito svojih blagovnih znamk, ki so največje žrtve finančne in gospodarske krize v Evropi. Hvala lepa. Gospod Jakovčič, hvala lepa, gospod eh, predsednik, pozdravil bi vas na problem, ki, s katerim se bomo malo soočili. Ko bomo tukaj sprijeli ustrezne odločitve za biološko pridelavo, bomo ugotovili, da eh, so naši proizvodi, na katerih so ekozvezdice, eh, obravnavali drugače v različnih državah članicah. Ne bomo spoštovali tega, na čem ustrajam, da bo žig pomenil resnično ekološki proizvod v vseh državah članicah na enak način. Zakaj gre? Količina pesticidov v enem jabolku bo različna v različnih državah članicah. V bistvu bomo imeli eh, isti žig, ki bo oziroma isti znak, ki bo kazal to, da gre za isti eh, ekološki proizvod. To je prevara eh, potrošnikov in eh, zato bi potrebovali enoten sistem označevanja bioloških proizvodov oziroma ekoloških proizvodov. Hvala, gospod Jakovčič. Zdaj pa za komisijo gospa Pinkovska. Hvala lepa, gospod uh, predsednik in drage poslanke in poslanci. Skrbno sem prisluhnila vašim pripombam in zahvaljujem se vam za vse prispevke v tej razpravi. Za zaključek naj izpostavim nekaj ključnih eh, zadev. Kot prvo, eh, moramo ugotoviti, da eh, gospodarske panoge, ki so močne v blagovnih znamkah, veliko prispevajo gospodarskemu sistemu Evropske unije, zato potrebujemo bolj učinkovit eh, sistem, ki bo spodbujal eh, konkurenčnost in inovativnost. Na ta način imamo tudi boljše orodje v rokah za boj proti ponarejanju. Se to izjemno slabo vpliva tako na zdravje, varnost, kot tudi inovacije. Naj Poudarim tudi, da, je kompromis, da se kompromis nanaša samo na blagovne znamke in ni povezan z patenti in tudi ne z zakonitimi generičnimi zdravili, pa vendar pa zajema ustrezne varovalke za eh, gladek prevoz eh, generičnih zdravil eh, čez ozemlje Evropske unije, nekateri ste to omenjali. Evropskemu parlamentu priporočam ta svežen in vas prosim za močno podporo, kar bo podalo zelo jasno sporočilo, da je Evropa sposobna reform sistemom, pri čemer še vedno spodbuja inovacije in gospodarsko rast. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa bomo zaključili razpravo in sicer bo razpravo zaključila poročevalka Cecilija Wikström. Hej no pa gospod eh, eh, predsednik, naj opozorim eh, še nekaj v zvezi z upravljanjem in financiranjem. Slišali smo veliko uspehov, povečala se je transparentnost delovanja urado. Evropski parlament bo imel tudi eh, svoj sedež v odboru agencije. Agencija, ki je bila nekoč urad za harmonizacijo notranjega trga oziroma OHIM, eh, bo dobila novo ime, šlo bo za Evropski urad za intelektualno lastnino. Eh, uspelo nam je znižati stroške, kolikor se je dalo, brez da bi s tem plivali na nacionalne sisteme in povečali financiranje projektov eh, sodelovanja med nacionalnimi uradi in evropskim uradom, kar bo pomenilo eh, povečanje zmogljivosti in eh, okrepljeno sodelovanje. Gre za kompleksen dokument, ki smo ga zdaj dokončno pripravili in kot sem že večkrat povedala v zadnjih letih, ne gre za revolucijo, gre za posodobitev, modernizacijo tam, kjer je bila potrebna pri obstoječem sistemu evropskih begovnih znamk. Pripričana sem, da bo ta zakonodaja pripeljala do cilja, ki ga vsi zasledujemo, spodbujala bo blaginjo in razvoj v Evropi, ki ga tako zelo potrebujemo. Pripričana sem, da bodo kolegi podprli kompromis, ki smo ga dosegli in še enkrat se vsem zahvaljujem eh, za podporo in eh, za zelo plodno in tudi zelo živahno razpravo o pripravi tega dokumenta. Vse najboljše želim vsem. Hvala lepa, gospa Vikström. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v razpravi. S tem zaključujem skupno razpravo v tem vprašanju. Glasovanje bo potekalo jutri na sedna točka na dnevnem redu. Pa je izjava komisije glede zaščite žrtev terorizma. Besedo predajam Evropski komisiji gospa komisarka Azbetja Benkovs.